Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Zaključujem nocošnje zasedanje. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem. Hvala eh, vam, gospod komisar. Hvala tolmačem in vsem.